dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání evropského parlamentu. gospe in gospodje pozdravljeni na današnji jutranji seji evropskega parlamenta. otvarjam današnjo sejo. prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o dostopu malih in srednjih podjetij do strukturnih skladov ter opredelitve malih in srednjih podjetij Imamo izjave sveta in komisije glede dostopa malih in srednjih podjetij do strukture skladov ter izjave sveta in komisije na temo ocene opredelitve v malih in srednjih podjetjih. V imenu sveta je z nami gospod Nikolaj Vamen. Gospod eh, predsednik, gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci. Pozdravljam dejstvo, da se Evropski parlament osredotoča na temo malih in srednjih podjetij. Glede na trenutno težko gospodarsko situacijo je zelo pomembno, da se posvetimo malim in srednjim podjetjem, ki bistveno prispevajo k našemu gospodarstvu. Treba jim je omogočiti okolje, v katerem se bodo lahko razvijala osredotočamo se na dve temi in sicer gre za dostop malih in srednjih podjetij do strukturnih skladov in na opredelitev, definicijo malih in srednjih podjetij. To je bila tema ustnih vprašanj komisiji v zadnjem času. Seveda se treba obrniti tudi komisi na komisijo pri teh vprašanjih in prepričan sem, da bo komisija lahko odgovorila bolj podrobno na specifična vprašanja, s katerimi se ukvarja ta parlament. vprašanja, ki jih je parlament postavil svetu in komisiji. Kar zadeva svet, bi z vami delil nekaj zadev, za katere smo pristojni v svetu. Kot prvo so MSP-ji hrbtenica našega gospodarstva, so gonilo ustvarjanja blagovine, blaginje, se odzivanja na razmere in so največji vir za poslovanja. To je tudi v okviru strategije Evropa 2020. Ko ima, v času, ko imamo več kot 25 milijonov brezposelnih, potrebujemo MSP-je za ustvarjanje novih delovnih mest, sploh za mlade in srednja podjetja. Dobivajo podporo iz strukturnih skladov v obdobju 2007 do 2014. Bodo MSP-ji črpali sredstva do 70 milijard evrov iz strukturnih skladov. Ta finančna pomoč pomaga MSP-jem izboljšati konkurenčnost eh, malih in srednjih podjetij. Med kreditnim krčem je treba zagotoviti dostop MSP-jem do ustreznega financiranja, kar postaja vse bolj pomembno. Iz tega razloga je bilo razvitih več sistemov, garancijskih eh, schem za podjetja. Imamo pa tudi celo vrsto novih eh, pobud, ki naj bi omogočile malim srednjim podjetjem, da dobijo posojila po nizkih obrestnih eh, merah, garancije in podobno ter subvencije. Potrebujemo učinkovite eh, vrste pomoči za MSP-je. Tukaj imamo možnost eh, financiranja, ki je bolj trajnostne narave in lahko, se lahko ohrani tudi v prihodnosti. Ostrezni krediti so tudi nujno potrebni za mala in srednja podjetja mala in srednja podjetja, dobivajo tudi od Evropske investicijskega eh, sklada določena sredstva. To je zelo vreden mehanizem in omogoča fleksibilen dostop eh, do posojil od komercialnih eh, bank. Nadaljni vir financiranja prihaja iz različnih pobud, ki smo jih skupno vzpostavili z komisijo in IPM. E to so Jeremi, Jeremy, Jasmine in Jasper. To so programi, ki omogočajo dostop do kapitala in do jamstev. Kar pa zadeva opredelitev pojma malih in srednjih podjetij, vem, da komisija pripravlja študijo glede trenutne definicije in možnosti za njegovo spremembo svet doslej še ni imel proložnosti razpravljati o tem vprašanju in čakamo na študijo, ki jo je pripravila komisija. Pomembno pa je povedati, da trenutna definicija pomeni, da 95 odstotkov podjetja v Evropi predstavljajo mala in srednja podjetja. Zato moramo voditi ustrezno razpravo in najti novo definicijo MSP-jev. Z veseljem bomo sodelovali v razpravi na to temo tudi s parlamentom. Gospod predsednik, eh, poslanke, poslanci, komisije, danes se osredotočate tudi na dostop do financiranja za mala in srednja podjetja, kar je seveda zelo pomembno v trenutni gospodarski situaciji. Na koncu naj povem, da je dostop do financiranja sicer zelo pomemben, MSP-ji pa potrebujejo tudi ustrezno poslovno okolje v katerem se lahko razvijajo. Small Business Act, ki je bil sprijet leta 2009, je ključnega pomena za pomoč MSP-jem pri ustvarjanju splošnega političnega okvira za MSP-je. Države članice so sprijele korake z vzpostavljanjem eh, služb vse na enem mestu in podobno. Ostajati pa moramo zelo pozorni in ohranjati ustrezno okolje za MSP je tako, da se bodo lahko eh, razvijali, zmanjšati moramo tudi upravno breme za vsakršno poslovanje. Hvala lepa. Za vaše visto. Hvala lepa za vašo izjavo. Zdaj pa v imenu Evropske komisije, komisar Han, izvolite. Hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci, gospod minister, MSP je so eh, srčika evropskega gospodarstva. V Evropi imamo 23 milijonov malih in srednjih podjetij. To je 99,8 odstotka vseh eh, evropskih podjetij. Rast in prihodna konkurenčnost Evrope sta odvisni od konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. Kriza je prizadela MSP je prav tako kot vse ostale in praviloma imajo več težav MSP-ji pri dostopu do kreditov in tujega kapitala. Zato nosimo javno odgovornost za pomoč MSP-jem tako, da eh, ta podjetja ne bodo postala žrtev kreditnega krča, temveč da bodo lahko optimalno realizirali svoje ekonomske cilje. Komisija je v preteklem času sprejemala ukrepe za izboljšanje dostopa MSP-jev do kapitala z prilagoditvijo obstoječih programov v letih 2010 in 2011 nam je uspelo razpoložljiva sredstva za finančne instrumente, kot so krediti in garancije, povečati na več kot 8,1 milijard. To je stanje konec leta 2011. 300 različnih instrumentov smo s tem financirali v državah članicah več kot 90 tisoč eh, delovnih mest, eh, smo s tem neposredno vzpostavili. Naj izkoristim to priložnost tudi zato, da se še enkrat zahvalim Evropskemu parlamentu za hitro in stalno podporo pri prilagajanju naše zakonodaje, kar je bilo v zadnjih letih eh, potrebno, zato bi se lahko odzvali na nove izzive ter na področju delovnega kapitala, razvejočega se kapitala, rešimo zadeve in s tem tudi damo naš prispevek k premagovanju krize, sploh v nekaterih državah članicah. Januarja letošnjega leta je komisija skupaj s državami članicami prevzela novo pobudo za prilagoditev programov tako, da bodo še razpoložljiva sredstva usmerjeno uporabljena za ustvarjanje novih delovnih mest. Gre pa tudi za boj eh, proti brezposelnosti pri mladih, kar je del naše pobude z letošnjega leta. Gre za to, da to prerazporeditev eh, sredstev, koliko je mogoča, usmerimo v mala in srednja podjetja, saj so MSP tisti, ki ustvarjajo trajnostna delovna mesta v Evropi. Naj vas spomnim na to, da imamo okoli 24 milijonov brezposelnih, 23 milijonov malih in srednjih podjetij. Če poenostavim, če bi vsak MSP zaposlil enega od teh brezposelnih, bi lahko praktično odpravili problem brezposelnosti. Na osnovi te pobude bo prišlo do prerasporeditve 5 do 8 milijard evrov. Za naslednjo programsko obdobje komisija v strukturnih skladih je postavila težišče v korist eh, MSP 80 odstotkov sredstev iz EFRA v bolj razvitih in 50 odstotkov v manj razvitih regijah eh, naj bi uporabili za te prioritete inovacije v malih in srednjih podjetjih, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost. Ne pozabite, 50 odstotkov pri manj razvitih eh, regijah predstavlja v absolutnih številkah več kot 80 odstotkov pri dobro razvitih. To je jasno težišče, jasen signal, da se želimo izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij. Eh, seveda moramo zato tudi skupaj delati na tem, da omogočimo administrativni dostop eh, MSP-jev do strukturnih skladov. Zato se zahvaljujemo Evropskemu parlamentu za celo vrsto predlogov glede nadaljnih eh, upravnih poenostavitev. Hkrati pa bi vas opozoril na to, da je velik del administrativnih izzivov na ravni regij in držav Small Business Act bomo morali resničevati, kar bomo postavili eh, tudi v okvir ex ante kondicionalnosti. Tako smo to predlagali. Zato potrebujemo skupna prizadevanja Evropske unije in držav članic v interesu o malih in srednjih podjetjih Evrope. Naj pridem do zadnje točke, ki ste že omenjali, gre za definicijo malih in srednjih podjetij, o tem veliko govorimo v zadnjem času. Kot veste, je Evropska komisija Eh, Evropska komisija redno preverja eh, to definicijo in opravlja trenutno neodvisno oceno eh, definicije, tako da bi upoštevali število zaposlenih in obseg prometa. 2012 pričakujemo rezultat te študije. Seveda bomo odkrito in široko razpravljali o rezultatih študije. V trenutnem časa ne morem povedati, ali bo to pripeljalo do neke nove definicije. MSP so hrbtenica evropske. Gospodarstvo v zadnjih tednih in mesecih smo veliko govorili o rasti in novih impulzih za rast. Jasno je, kdo si želi trajnostne impulze za rast, mora začeti pri naših MSP-jih in okrepiti njihovo konkurenčnost. Komisija se seveda za to zauzema. Hvala lepa. Děkuji vám, pane komisaři. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš eh, prispevek. Zdaj pa imajo besedo predstavniki političnih skupin, najprej za Evropsko ljudsko stranko, gospod Bencen. Tak, herr Formann. Hvala, gospod predsedujoči. V evropskih programih bomo morali bolj poskrbeti za potrošnike. Pogosto se dogaja, da se programi delajo strani uradnikov za uradnike, ne pa za tiste, ki delajo v gospodarstvu. Vsi se zavedamo, da MSP ustvarjajo delovna mesta, zato moramo izboljšati postopke za dostop MSP-jev do kapitala. Tukaj moram zmanjšati birokratsko breme. Prav tako moramo spostaviti boljše povezave med dostopom do financiranja podjetij ter izzivi, pred katerimi stoji Evropa v današnjem času. Tukaj imamo naloge na področju energetske učinkovitosti. Lahko bi spostavili povezavo med financiranjem, možnostjo financiranja ter nalogami, ki so povezane z energetsko učinkovitost. Tako bi lahko črpali sredstva iz strukturnih skladov, eh, to bi potem dobila mala sredna podjetja in s tem bi lahko ustvarjala nova delovna mesta. Za čisto normalne ljudi, ki tam delajo, obrtniki, ki izolirajo nova okna, bi bilo veliko dela. S tem bi rešili probleme brezposelnosti, probleme na eh, trgu, hkrati pa bi MSP-jem omogočili dostop do strukturnih skladov, torej tistim podjetjem, ki ustvarjajo delovna mesta. Zato menim, da bi morali nekaj povedati tudi o definiciji malih in srednjih podjetij. Previdni moramo biti pri velikih spremembah trenutne definicije. Mogoče bi morali razmisliti o tem, da imamo trenutno 95 odstotkov vseh podjetij klasificirane kot mala in srednja podjetja. O tem bo treba premisliti. Hvala lepa, gospa Krel za socialiste in demokrate. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, dragi kolegice in kolegi. To smo že toliko krat slišali, da so MSP in srčika evropskega gospodarstva. Seveda, to drži in zato tudi marsikaj počnemo. Menim tudi, da je to nekaj čisto posebnega, kajti v primerjavi z drugimi velikimi gospodarskimi prostori imamo veliko MSP-jem, ki so konkurenčna v globalnem gospodarstvu in ko so tudi prožna, fleksibilna in se lahko hitro prilagajajo na nove razmere. To je ravno tista posebnost eh, malih in srednjih podjetij v Evropski uniji, ki jih podpiramo saj jih ne upoštevamo šele v naslednjem programskem obdobju strukturne politike, temveč so tukaj že danes, omogočajo jim lažji dostop do finančnih sredstev iz strukturnih skladov. Menim pa, da imamo tudi potencijale za izboljšave. Če neko malo podjetje potrebuje kredit eh, z ugodno obresno mero, ne bo potrebno izpolnjevati ne vem koliko formularjev, Eh, take stvari bi prav gotovo lahko izboljšali. Menim tudi, da lahko MSP-ji s pomočjo inteligentnega pristopa pripravimo do tega, da nekaj bolj povežejo gospodarsko rast, inovativnost, eh, gospodarski razvoj in boj proti brezposelnosti pri mladih. Gospod Han je v eni od prejšnjih razprav dejal, če bi vsako podjetje eh, zaposlilo samo enega mladega, potem sploh ne bi imeli problema brezposelnosti pri mladih. In eh, s tem ima delno prav. Se ne, ne smemo imeti samo denar iz Evropske unije, če zaposluješ enega ali dva mlada. To bi me spomnilo na mojo preteklost iz eh, Nemške demokratične republike, kjer to tudi ni bilo mogoče izvesti. Treba izpostaviti inteligenten projekt, ki bo omogočilo mladim, da se zaposlujejo, da se izobražujejo in potem tudi najdejo delovno mesto v podjetjem, ki dobiva seveda tudi podporo Evropske unije. Tukaj se splača marsikaj narediti in eh, o tem tudi razmisliti, tako da bi lahko nekaj takega dosegli. Mogoče nam bo to uspelo v naslednjem eh, programskem obdobju pri čemer moram tudi povedati, da ne želim, da podjetjem samo pomagamo, ampak moramo ustvariti trajnostni razvoj in uh, dolgoročne rezultate pri boju proti brezposelnosti. Imam pa še eno pripombo, vem, da se je komisija trenutno ukvarja za predelavo uh, konkurenčne zakonodaje, zakonodaje konkurenčnosti. Ne moremo uh, omogočati, da je v eni regiji popolnoma različno obravnavanje postopkom, to otežuje dostop do sredstev. Upam, da bo komisija tukaj podala pozitivni predlog, ki ne bo škodil podjetjem. Hvala lepa za vašo izjavo, za Alde Jürgen Kreuzmann. Ena največjih težav za mala in srednja podjetja je seveda dostop do finančnih sredstev kohezijska politika komisije naj bi tukaj pomagala. Imamo različne programe, ki ste jih omenjali. Študija Evropskega parlamenta glede očinka strukturnih skladov in drugih ukrepov na regionalni ravni za MSP je pokazala, na veliko slabosti. Nimamo razlikovanja med različnimi tipi malih in srednjih podjetij, če pomislimo na mikropodjetja, če pomislimo tudi na samo zaposlenje. Eh, velike de, de, birokratske ovire, pa tudi veliko dokazovanja pomanjkanje harmonizacije pravil in postopkov preko različnih eh, programov. In zato bi podal nekaj prošen za komisijo. Treba je poenostaviti dostop do finančnih sredstev iz strukturnih skladov. Zato potrebujem boljši dostop tudi do Jeremija. Imamo preveliko lasno udeležbo, 50 tisoč evrov potrebujemo možnost predfinanciranja projektov potrebujemo tudi bolj usmerjeno oblikovanje finančnih sredstev z ozirom na različne vrste MSP-jev, zmanjšanje zahtev po sofinansiranju eh, pokrivanje luknje med eh, amortizacijo in eh, sprejemanje novih investicij. Potrebujemo pomoč za samo pomoč malih in srednjih podjetij na področju financiranja. Tukaj lahko nekaj prispevajo tudi zbornice. MSP moramo okrepiti eh, tudi eh, lastna sredstva, lastni kapital. To bo pogoj za to, da bodo tudi pri bankah lahko dobile posojila. Zato je, gospod komisar, pomembno, da tako uresničimo bazl. Dva, da ne bomo ovirali dostop malih in srednjih podjetij do kapitala, temveč uh, ustvarimo možnosti, da čim bolj enostavno in čim bolj ugodno pridejo do podjetij. Hvala lepa za vaš eh, prispevek za zelene Evropske svobodne alijance, gospa Miranda. Obrigada, Hvala, gospod predsedujoče, gospod komisar. Vloga srednjih in malih podjetij je bistvenega pomena za številne države in za njihovo gospodarstvo, za države, ki trpijo zaradi gospodarske in finančne krize. Vključenost MSP-jev, ki lahko ustvarjajo nova delovna mesta, je izredno pomembna še zlasti za tiste dele prebivalstva, ki ga predstavljajo ženske, mladi, priseljenci in tako naprej. V tem, zlasti v tem trenutku, ko se številne države spopadajo z izredno visoko brezposelnostjo, tudi do 40 in več odstotkov. Zato se moramo potruditi, da bomo povečali konkurenčnost tega gospodarskega sektorja v Evropi. MSP-ji so se številčno v zadnjih letih tudi poveč, eh, povečali. 85 odstotkov novih delovnih mest, ki je bilo ustvarjenih, je bilo ustvarjenih zlasti znotraj MSP-jev, še zlasti v novih. Ampak po drugi strani se ta ubadajo z velikimi administrativnimi bremeni. In zato je potrebno, da uh, se ob novih spremembah strukturnih skladov predvidijo konkretni programi za spodbujanje malih in srednjih podjetij. Še zlasti tukaj mislimo na mehanizme za koordinacijo različnih eh, administraciji, na inovativne ukrepe, na uporabo novih tehnologij in tako naprej. Ravno tako eh, moramo spodbujati čezmejno delujoča podjetja, zato da bodo se ta lahko odpirala na nove trge in se tako borila proti premalemu številu delovnih mest in proti krizi. Hvala lepa za ECR, gospod Čičester. Gospod eh, predsednik, gospod komisar, zelo me veseli, da je ta tema in naše vprašanje na dnevnem redu današnjega dne, vendar pa nisem tako zadovoljen z odgovori, ki jih slišim. Za mala in srednja podjetja je zelo težko se ustvariti in živeti in rasti. Seveda jim poskušamo pomagati, kar ima določen smisel. Mm, skrbi MSP-jev ostajajo enake. Kot prvo potrebujejo dostop do informacij, potrebujejo pomoč eh, pri tem, da najdejo informacije. Prav tako morajo dobiti dostop do finančnih sredstev. Še posebej težko je za ljudi, da pride do malih posojil. Banke ne marajo dajati malih posojil malim podjetjem. Radi dajo velika posojila za velikimi provizijami. To je veliki zel za nas. In še nekaj, kar lahko, kjer lahko mi nekaj naredimo, to je upravno breme. Birokracija. Upoštevanje pravil je bistveno težje za mala in srednja podjetja kot za velika podjetja. Naj na koncu povem še nekaj. Na dolgi rok upam, da bo komisija upoštevala zadnjo točko v našem vprašanju glede uporabi neporabljenih sredstev v drugih proračunskih vrsticah in jih prerasporediti na raziskave in na razvoj. Tako bomo omogočili ustvarjanje novih delovnih mest in ustvarjanje blaginje v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa za Evropo svobode in demokracije gospod Celev Rakos. Hvala. Mala in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva in tudi ključni dejavnik za krepitev rasti in zaposlovanja. Tudi eh, v sedanjih težkih okoliščinah v EU vendar je to področje še posebej prizadela gospodarska kriza. V Grčiji je 60 odstotkov gospodarstva ustvarjo MSP-ji, 55 odstotkov v Španiji. E, drugačna je situacija v Nemčiji, kjer MSP-ji ustvarjajo samo 21 odstotkov gospodarstva. V moji domovini so MSP-ji še posebej obremenjeni in pravzaprav nimajo dostopa do eh, financiranja strani bank. Zato zapirajo majhna in srednja velika podjetja, podjetniški duh eh, trpi in tudi eh, število delovnih mest upada. Eh, Evropska centralna banka je ugotovila, v zvezi z eh, posojili, da se je povečalo, povečal obseg posojilom podjetjem ali komisija ne bi mogla dati več eh, sredstev na razpolago tistim državam, ki so dobila eh, podporo, torej likvidnostna sredstva, da bi se ta sredstva uporabila za MSP-je. Treba je zagotoviti finančne instrumente, instrumente podpore, da bo do uh, eh, več denarja dobila, dobili ti sektorji, ki so tako pomembni. Sedaj pa za levico, gospod Zuber. Obrigada, senhor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko bi lahko povedali o tem, da je potrebno razvijati in omogočiti rast za MSP-je. Veliko bi lahko povedali o tem, kako pomembni so MSP-ji za ustvarjanje rasti in novih delovnih mest. Kakorkoli že, res je, da. Ti vrčevalni ukrepi, ki so se zdaj uvedeni, dnevno dušijo na tisoče MSP-jev. In eh, če ne bomo obrnili te usmeritve pretiranih politik, bomo zaustavili področje gospodarstva, na katerem delujejo MSP in zaustavili možnost za ustvarjanje delovnih mest. In vsa Vse besede o demokraciji, socialni demokraciji bodo ostale zgolj iluzije in vodile bodo v dramatične posledice tako imenovane vrčevalne politike. Ukrepi, ki jih je sprijela trojka, so na portugalskem dober primer za pravo socialno dramo. In to v številkah pomeni, da je dnevno ukinjenih več kot 500 delovnih mest in lahko bi spregovorili tudi še eh, na drug način. Zniževanje plač, zniževanje pokojnin in vsi drugi podrobni ukrepi vodijo k zmanjševanju potrošnje, kar vpliva tudi na delovanje MSP-jev. In Evropska unija skupaj z um, Evropskim investicijskim skladom in mednarodnim finančnim skladom sprejema ukrepe, s katerimi ne podpira MSP-jev. Torej, te je res pomembno podpirati, o čemer sedaj govorimo, vendar pa je v tej logiki treba spremeniti politiko, kakršna se sedaj vodi in ki je upirjena proti MSP-jem. MSP-ji morajo imeti dospo, dostop do javnih sredstev za spodbujanje gospodarstva in njihovega delovanja. Ves kapital se ne sme več usmerjati zgolj v velika podjetja, multinacionalke in banke. In uh, ravno tako moramo preprečiti to, da bi tak finančni sistem dušil mala in srednja podjetja, ki morajo za posojila, če jih morajo biti dobiti, plačevati izredno visoke obresti. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa na vrsti. Gospa Sinclair, minuto in pol. Thank you, Mr. Um... Hvala, gospod predsedujoči. Torej, slišali smo veliko lepih besed o MSP-ju, da je to hrbtenica družbe, gospodarstva in tako naprej, ampak kako pa je v realnosti? Uh, uh, torej, ali so naša mala, sma, mala podjetja uh, Eh, ki so uh, hrbtenica, mislim, da jih ne podpiramo dovolj. In jaz govorim za regijo, iz katere prihajam in vidim, da prihajajo k meni predvsem tudi majhni trgovci, ki mi pravijo, da uh, se dušijo zaradi te evropske zakonodaje, ni dovolj usposabljanja, ni dovolj dostopa do sredstev. In to, kar vidijo vedno, spet je to, da Združeno kraljestvo je drugi največji plačnik v um, evropski proračun, da pa malo dobivamo iz tega. Vsaka druga država ima eh, dostop do določenih sredstev, do katerih mi nimamo sredst, eh, dostopa. In eh, torej Francija ima dostop do več denarja, kot ga imamo mi. Potem, če vidimo tu koliko dobijo denarja mala in srednja velika podjetja, naprimer na jugu Francije, potem je, so velike razlike med tam in nami. Mi smo torej eh, tisti, ki eh, veliko prispevajo v Združeno kraljestvo, ne dobivamo pa dovolj denarja in zato bi moralo, morali zapustiti Evropsko unijo. Hvala. Sedaj pa sledijo ostali govorniki in začnemo s, Rub, s gospodom Rubikom minuto in pol. Najprej imamo vprašanje komisarju Hanu in sicer kako bo zgledalo z infrastrukturo za raziskovalno dejavnost, kaj je pravzaprav predvideno za to infrastrukturo, predvsem tudi eh, kot ponudba MSP-jem. Drugo vprašanje pa, eh, s, pa je za ministra Vanena premijer Hollande je povedal, da nujno potrebujemo strategijo rasti. Kako se bo to konkretno odrazilo v proračunu 2013? Katere postavke za 2013 bodo predvidene za konkretno strategijo za rast? In kaj predvidevate v okviru večletnega eh, programa do leta 2020? Torej, kakšne eh, strategije za rast infrastruktur ste predvideli in koliko sredstev je predvidenih za katere programe? In tretja stvar, eh, mali podjetniki morajo dobiti možnost, da delujejo tudi v drugih državah Evropske unije in zunaj Evropske unije, da zbirajo izkušnje. Imamo program Erasmus for Young Entrepreneurs ali bo več sredstev za take projekte, tako da bodo mladi podjetniki lažje spoznavali trge, v katere želijo izvažati in tudi stranke in razen tega. Moramo pri uh, opredelitvah eh, se predvsem vprašati, ali naj eh, Midcaps ne bi um, financirali tudi iz sklada za globalizacijo. Hvala. Sedaj pa tri minute. Gospod Toja. Hvala, gospod. Uh, predsedujoči. Eh, vsi danes eh, priznavajo prednost rasti. Pred nekaj časa še temu ni bilo tako in moja skupina je seveda ponosna na to, da smo vedno ustrajali na tem in da smo zahtevali tudi spremembo evropskih politik, usmeritev slovenskih politik. Kaj je torej z MSP? To je hrbtenica, proizvodnja in seveda jim je treba pomagati. Povedala bom nekaj o tem, potrebujemo tudi dolgoročne ukrepe torej humani kapital, mladi evropejci in evropejke, treba jim je povedati, da podjetniški duh ni samo neka osebna dogodevščina, neka karijera, nek uspeh, temveč da je to nekaj, kar koristi družbi, kaj ti eh, s tem nastaja, eh, jo bolj eh, enakopravni pogoji za vse, tako kot je povedala tudi kolegica Kril, kajti želimo inovativno rast, eh, izkoristiti nove priložnosti, pa tudi trajnostno, okoljsko in socialno trajnostno rast, kar zadeva dolgoročne ukrepe, mislim, da je treba oceniti predvsem tudi dediščino, ki jo imamo v Evropi in sicer so to eh, šole eh, tehnične, tehnični izobraževalni Eh, inštituti, izobraževalne ustanove, kjer eh, ustvarjajo tudi inovacije. Na vsak način bo, in tu se obračam predvsem na komisijo in na svet, ki bo odločal o uredbi o strukturnih skladih, torej neopodno potrebno bo usklajevanje sredstev. Eh, torej s, um, treba je uporabiti na komplementaren način strukturne sklade sredstva za inovacijo in tako naprej. Treba je povdariti ta, to komplementarnost, kajti s tem se bo po, bodo povečale možnosti, drugače pa se vse preveč razprši. Uh, Seveda so potrebne tudi tematska težišča, želim pa povedati nekaj. Tematska težišča so pomembna, vendar regionalne avtonomije morajo imeti možnost, da eh, so odločajo pri ustreznih izbirah, kajti nekatere regije eh, so zelo visoko razvite, druge pa manj. Torej nekatere so sposobne uh, ustrezno opredeliti uh, prioritete, ampak uh, ravno na tej ravni, na re, regionalni ravni, nastajajo nova delovna mesta. Eh, tam je treba zagotoviti vključitev vseh struktur, ekonomskih, socialnih struktur in tako naprej. To je naš glavni vir, kjer se mora srečati evropska politika z eh, politiko lokalnih oblasti. Torej, treba je ustrezno usklajevati porazdelitev virov. Potem eh, definicija MSP-jev, mislim, da ni treba vprašati samo države članice, temveč seveda tudi svet. Ne gre samo za strukturne elemente, za zaposlovanje in tako naprej, temveč tudi za kakovost MSP-jev, ki eh, igrajo pomembno vlogo in ki so osmerjene tudi na vzven. Torej gre za naravo MSP-jev in predvsem tudi za omrežje, v katera so vključeni ti MSP-ji. Hvala. Sedaj pa za eno minuto in pol gospa Manesku. Hvala. <clears throat> Gospod predsedujoči, gospod komisar, dostop MSP-jev do financiranja je pomemben za rast in za nadaljni razvoj MSP-jev, ampak to še naprej ostaja velik izziv za Evropo in tudi za države članice. MSP-ji so vidno tisti, ki kot prvi trpijo uh, zaradi krize. Uh, torej, uh, In zato je treba zagotoviti več sredstev iz strukturnih skladov za MSP-je. To je pomembno za njihovo preživetje. Za vlade bo uh, potrebno podpriti mala in srednje velika podjetja z ukrepi, ki zagotavljajo dostop do financiranja, da bodo lahko izvajali projekte. Učinkovitost teh ukrepov doslej ni bila jasna, ker je. Um, Eh, bila birokracija pre eh, velika in zato eh, MSP-ji eh, so se tega tudi malo bali. In potrebujemo torej boljše projekte, tako da bodo MSP-ji bolj koriščali MS, eh, strukturne sklade in da se bo spodbujal zasebni sektor. Eh, Treba je vse stvari poenostaviti in treba zagotoviti tehnično pomoč eh, glede dostopa do teh sredstev, pa tudi pomoč pri izvajanju teh projektov. Hvala. Hvala. Tudi, da ste se držali časa. Sedaj pa minuto. Gospod Butikhofer. Mikrofon, prosim. Mike. Yeah, yeah, thank you. Hvala kolegi, ki so sprožili to razpravo, so v devetem vprašanju eh, vprašali, ali ne bi bilo potrebno, da se zahteve sofinanciranja, da se premisli o zahtevah sofinanciranja za MSP-je. To vprašanje je sicer pravilno, vendar moramo jasno določiti tudi kontekst vsega tega in to pomeni če želimo opredelitev MSP-jev eh, zvodeniti z vključitvijo tako imenovanih mid-cap, potem bo manj za porazdeliti, manj sredstev za porazdeliti tistim MSP-jem, za katera že sedaj ni dovolj denarja na razpolago. Drugič, če Eh, želimo zmanjšati zahteve za sofinanciranje, potem bo manj MSP-jev si moralo razdeliti eh, sredstva iz teh loncev. Se pravi, to, zato si lahko prizadevamo samo, če smo pripravljeni povečati sredstva. In zato mora biti zaključek iz te razprave prav ta. Ne moremo enostavno gledati, da pri Horizont 2020 in Kosme se manj denarja predvideva v prihodnosti za MSP-je, kot je to bilo v preteklosti. Žal vam moram, eh, vas moram prekiniti. Eh, kajti eh, imeli ste dodeljeno samo eno minuto in vsi se moramo držati časa, Viki Ford je navrti naslednja. MSP-ji se soočajo številnimi problemi in birokracija je eden od velikih. Eh, mikropodjetja naj bi bila izključena iz te regulacije EU in oziroma za njih naj bi veljala neka lažja regulativa. Nekateri želijo več sredstev za MSP-je, ampak tudi tu obstaja nevarnost večje birokracije. Mnogega podjetja, ki so sodelovala pri programih, so morali eh, eh, pod eh, mesece ali leta čakati na denar in časih denarja sploh ni bilo. Mislim, da je treba zagotoviti tudi prav, pravočasno plačilo eh, komisija je rekla, da bo ustrezna direktiva rešila ta problem, ampak eh, poznam en sektor, kjer so eh, večja podjetja prenehala kupovati od majhnih podjetij, ker eh, zaradi teh težav. Eh, zah, torej, postavili smo devet specifičnih vprašanj in zato, gospod komisar, si pričakujem tudi devet specifičnih odgovorov. Hvala sedaj pa eno minuto, gospod Cimanski. Gospod predsedujoči, Evropski parlament je ugotovil, da želi Evropska komisija odpraviti ovire za MSP. -je. V moji državi eh, je, so sredstva za začetek podjetij razmeroma velika ampak predstavniki teh malih in srednje velikih podjetij uh, imajo uh, kljub temu, torej več je interesa za ta sredstva, kot je denarja na razpolago. Na Poljskem imamo veliko MSP-jev, 96 odstotkov vseh podjetij so MSP-ji in dve tretjini teh uh, so samo zaposleni. Torej, se pravi, da moramo odpraviti ovire, birokracijo, Eh, sofinanciranje postaja problem zaradi recesije in zato naj bi Evropski parlament poenostavil postopke s tem, da bi opredelili nova pravila za obdobje po letu 2014. Sedaj pa za eno minuto gospod Stojanov. Hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih nekaj mesecih sem obiskal uh, različne dele moje države. Bolgarije in pogovarjal sem se z različnimi predstavniki MSP-jev in vsi pravijo, da eh, smo mi najbolj prizadeti eh, in nas vse duši. Eh, mnogi podjetniki, obrtniki uporabljajo tehnologije, ki so stare že 20 eh, let, ko so začeli svoje, svoje poslovanje in ko jih sprašujem, zakaj pa se ne. Eh, ne kandidirate za evropska sredstva, dobim vedno isti odgovor. Ta administracija se ne splača truda, eh, torej, ker po vsej verjetnosti ne bo nič iz tega. Eh, Eh, tudi korupcija seveda škodi MSP-jem, kajti uradniki, ki pripravljajo te projekte, eh, so zainteresirani predvsem za velike projekte, ki pomeni tudi veliko podkopnine. Kot eh, definicijo mislim, da ne smemo uporabiti bolj striktnih ločnic, treba je predvsem nekaj storiti, akcija je potrebna. Hvala. Een van die projecten waardoor um, mislim, da evropska sredstva iz strukturnih skladov omogočajo predvsem eh, tudi ohranitev dediščine podjetij in možno je tudi ustanoviti nova eh, podjetja. Na nizozemskem je bilo ustvarjenih veliko delovnih mest. Delovnih mest. Uporaba zasebnega kapitala, to je treba povezati z javnim kapitalom. Ali ne bi v finančnem okviru 2014-2020, o katerem se sedaj razpravlja eh, in kjer so predvideni tudi tako imenovani revolving funds, torej jutri bo potekalo srečanje na vrhu, ali ne bi bilo bolje, če bi na novo razmislili o finančnem okviru ali naj, naj bi sprostili dodatnih sredstev in da bi vsaka država predložila načrt za MSP-je. Nekatere države tudi same niso nedolžne, kar zadeva birokracijo. Torej, birokracijo je treba zmanjšati, treba pa je zagotoviti tudi predhodno financiranje. Um, podjetja niso sposobna tega storiti, banke nočejo in ta spodbudba z naše strani bi bila koristna. Hvala. Dve minuti, gospod Kar. Mr. Minister, Mr. Commissioner, Eh, gospod eh, minister, gospod komisar. Vsi govorimo o tem, da MSP potrebujemo dostop do, potrebujo dostop do financ, eh, boljši dostop do trgov in manj birokracije. Evropska unija dela veliko na tem področju, ampak kljub temu je še veliko stvari, ki bi jih lahko naredili. Najprej dostop do sredstev. Mislim, da na vsak način moramo povečati um, sposobnost za um, predhodna plačila, za predplačila in predvsem tudi, kar zadeva sofinanciranje, je tu ni, treba nekaj spremeniti, kar zadeva eh, naslednji večletni okvir, je treba nekaj spremeniti. Uh, uh, res je, da uh, je treba zagotoviti predvsem tudi dostop do visokih tehnologij, ampak uh, Um, vprašanje je, koliko teh MSP-jev res uporablja te visoke tehnologije in zato je pravzaprav predvidenih več sredstev v prihodnje. Potem sofinanciranje. Ehm, predsednik komisije je predlagal, da se uporabljajo neporabljena sredstva do konca eh, okvira, eh, torej ne samo za spodbujanje zaposlovanja, temveč tudi MSP-jev. Potem birokracija. Ne samo je treba eh, širiti najboljše prakse, temveč tudi kaznovati slabe prakse, kajti v nekaterih državah ni dopustno, da se ne uporabijo sredstva, eh, ki so namenjena MSP-jem zaradi administracije ali drugih eh, razlogov, potem dostop do trgov. Mislim, da je to zelo pomembno, da bi povečali digitalni trg in tu je treba storiti veliko in digitalna agenda je korak v pravo smer, pa tudi kar zadeva Eh, medsebojno priznavanje eh, kvalifikacij. MSP-ji nimajo eh, ustreznega dostopa do teh programov. Gospa Hall, eno minuto. Gospod predsednik severno-vzhodni del Anglije korišča predvsem Jeremy, ampak Uh, mislim, da moramo storiti korak naprej in treba je predvsem uh, poenostaviti sistem posojil uh, uh, tako, da uh, bo dostop lažji. Torej ni um, enostavnega odgovora za zagotavljanje več pos posojil. Um, kar zadeva direktivo o kapitalskih zahtevah, to je že en korak v to smer, ampak potrebni so tudi še dodatni ukrepi. Uh, torej, treba je predvsem zagotoviti tudi standarde poročanja in revizije, kajti ne more biti tako, da je denar teoretsko na voljo MSP-jem, če pa je toliko birokracije, da nobeno podjetje nima časa se s tem ukvarjati. Financiranje iz strukturnih skladov mora biti dostopno tudi do najmanjših majhnih podjetij. Hvala. Hvala. Sedaj pa eno minuto, gospod Krisojelo. Pragmati in krisi simera pliti, kjer jaz mi. Hvala lepa. Dejansko današnja kriza prizadeva predvsem MSP-je. Zelo visok odstotek brezposelnih izhaja iz MSP-jev, v katerih so delali ali v katerih uh, so celo sami ustvarjali delovna mesta. In tukaj imamo dvojni problem. MSP-ji nimajo dostopa ne do posojil, ne do financiranja iz evropskih skladov. 80 odstotkov MSP-jem banke v Grčiji ne odobravajo nobenih skladov, tako da nimajo na razpolago niti osnovnih virov, niti za nakup surovin. Kaj šele, da bi imeli dostop do financiranja na nacionalni ali na evropski ravni. Tako jih vse skupaj zaduši. Ne morejo niti plačevati svojih dolgov in tako se znajdejo v nekem začaranem krogu. Gospod komisar pravi, da naj bi MSP zaposlovali mlade ljudi, vsak vsaj enega in da bi tako premagali brezposelnost. Vendar tudi to ni enostavno. Gospod Obermajer. Hvala, gospod predsednik. Mala in srednja podjetja predstavlja več kot 90 odstotkov podjetja v Evropski uniji in ustvarja več kot 80 odstotkov delovnih mest, torej hrbtenica našega gospodarstva. Med gospodarsko krizo imajo ta podjetja težavo z dostopom do kapitala. Aktualna študija Evropskega parlamenta kaže, da obstoječi instrumenti pomoči za MSP-je niso dovolj usmerjeni. Razlog za to je, da se ne razlikuje med različnimi vrstami MSP-jev. MSP-ji niso neka homogena skupina podjetij in ne samo kar zadeva število zaposlenih in obseg prometa, temveč gre tudi za fazo, v kateri je podjetje mali inovativni podjetnik, ki pravkar gradi svoje podjetje, ima drugačne potrebe kot tradicionalno družinsko podjetje. Največ težav je z velikim administrativnim bremenom in zapletenih eh, računovodskih standardov. Tukaj moramo nekaj narediti, zato da bi gonilo gospodarstva tudi ohranili, da bi lahko raslo. Hvala lepa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 statistiko je bilo v letih 2008 eh, do 10, 85 odstotkov delovnih mest ustvarjenih strani MSP-jev, več kot 90 odstotkov je MSP-jev. Pogosto zaposlujejo samo nekaj ali mogoče eh, ducat ljudi. Skrbi me načrt komisije, da spremeni definicijo malih in srednjih podjetij, kar zadeva število zaposlenih v teh podjetjih. Eh mala in srednja podjetja bi se potem morala boriti oziroma tekmovati z podjetji, ki zaposlujejo na stotine ljudi, ki imajo posebne oddelke, ki so specializirani na črpanje evropskih eh, sredstev. Gospod komisar, dejani ste, da mala in srednja podjetja predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva. Hrbtenica je nekaj za kar je treba tudi skrbeti, če malim srednjim podjetjem ne boste dali dostopa do evropskih sredstev, če ne boste poenostavili postopkov za dostop, potem, ali niestety, nie... potem žal, komisar, ne boste uspešni, razumeli boste problem, ga pa ne boste rešili. Gospod Dahtan. Hvala, gospod predsedujoči. Jasno je, da je vloga MSP-ja v sedanji krizi bistvenega pomena v boju proti brezposelnosti in še zlasti brezposelnosti mladih. In zato se strinjam s kolegi, ki pravijo, da bi moral biti dostop do strukturnih skladov olajšan. Pa tudi postopki za ta dostop bi morali biti enostavnejši. Tudi pravni okvir, znotraj katerega eh, se gibljajo MSP-ji, bi moral biti bolj prožen, da bi jim omogočil lažje delovanje. Trenutna zakonodaja za MSP-je zadeva preko 80 odstotkov zaposlenih v Evropski uniji. In to je visoka številka. In zato moramo najti pravo ravnotežje, primeren upravno-pravni okvir na eni strani in na drugi strani možnosti za spoštovanje pravic delavcev na drugi. Kakorkoli pa vsa bremena za MSP je predstavljajo tudi nevarnosti. Uh, Treba je namreč zagotoviti tudi varnost delavcev na njihovem delovnem mestu. Varnost in zdravje na delovnem mestu ne smeta biti obravnavana kot dodatno upravno breme, ravno nasprotno. In, um, Druga vprašanje pa so postopki odločanja, v katerega bi morali biti zaposleni vključeni, vendar kako naj to zagotovimo, če nimajo osnovnega poznavanja teh stvari, če nimajo primerne usposobljenosti. Torej, ob vseh teh uh, pretiranih upravnih bremenih za MSP-je ne smemo pozabiti, kakšni so cilji, ki se zasledujejo in ne smemo pozabiti na zdravje in varnost delavcev v MSP-jih. Hvala lepa, gospod Piper, za minuto in pol. Danes govorimo o strukturnih skladih, o programu za raz Evropske unije, sploh eh, v revnejših regijah. Kar pomeni, da nam ni treba ustvarjati nekih novih eh, Eh, skladov, kot zahteva levo usmerjene vlade v Evropi, ampak moramo te milijone, ki so zdaj predlagani usmerjeno in hitro, spraviti v regije do ljudi. Pri tem se lahko nekaj naučimo iz eh, praktičnega izvajanja strukturne politike. Tam, kjer so uporabili ustrezne konkurenčne postopke, kjer so se ljudje morali potegovati za evropska sredstva, smo v eh, regijah vključili veliko več malih in srednjih podjetij, Nikoli prej nam ni to uspelo v takšni meri. Na področju nanotehnologije nam je uspelo kombinirati inovativnost in trajnostne gospodarske postopke. Vse to je bilo narejeno v postopku konkurence oziroma javnih naročil, kjer so se ljudje potegovali za sredstva. To je ravno obratno kot pri tem, da vsem razdelimo sredstva na enakomeren način, kot je pri Connecting Europe Facility. To je ključnega pomena za ustvarjanje novih podjetij in tudi za mednarodne poslovne odnose. Če bomo ta denar eh, ponujali na osnovi natečajev, potem bomo zelo uspešni. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Piper, gospod Švab za minuto in pol. Gospod predsednik sveta, gospod komisar, kolegice in kolegi. Razprava o spodbujanju malih in srednjih podjetjev je v tej hiši že stara tradicija. In to, kar smo slišali danes dopovdne, ni predvsej drugače kot eh, to, o čemer smo že večkrat govorili. Najprej moram povedati kolegici Viki Ford, ki se mi prisluhnil, da ne pomaga, da nekomu dajemo odgovornost za to, da zadeve ne tečejo tako, kot bi si želeli. Mislim, da ni krivda Evropske komisije, da razvoj MSP-jev posod ne poteka tako, kot bi si to želeli. Po drugi strani pa menim, da je osredotočanje razprave na čisto vprašanje financiranja ni koristno sploh pri nas doma v Nemčiji, pa mislim, da je tudi drugot eh, tako, da mala in srednja podjetja nimajo toliko težav z financiranjem. Seveda je to problematično v posameznih primerjih, ampak moti jih predvsem to, da je zakonodaja s svojo kompleksnostjo za mala in srednja podjetja enostavno nedosegljiva oziroma nerazumljiva, kar zadeva definicijo malih in srednjih podjetij. To bi morali oblikovati bolj natančno, kar je zelo pomembno. To ni pomembno samo za mala in srednja podjetja, temveč tudi za mm, zakonodajo nasploh. In pojem, gospod Vamen, ki ste ga uporabili, da imamo 99,5 eh, odstotkov podjetij na področju MSP-jev, kaže na problem. Kajti praktično vsa podjetja sodijo v to kategorijo, tako da nimamo neke natančne opredelitve, zato me zelo zanima, kaj bo pokazala študija komisarja Tajanja ki želi najti neko novo, natančnejšo definicijo. Hvala lepa. E, hvala lepa. Imamo dve modri kartici za vas. Gospod Švab, jih spremete. Gospa Ford je prva. Hvala lepa, ker ste se nanašali name, naj pa jasna. Ne krivim za vse komisijo, veliko težav je. Želela pa sem povedati, da da moramo najti specifične rešitve za probleme, ki jih imamo. Postavili smo devet specifičnih vprašanj komisiji in čakamo na teh devet specifičnih odgovorov. Se lahko strinjate z mano, da nek mikropodjetje, ki zaposluje 5 do 10 ljudi, je nekaj čisto drugačnega od srednjega podjetja, ki ima 250 zaposlenih. Je. Pogledati se moramo na različne režime za mikropodjetja. Hvala lepa. Gospa Sanchez Schmidt ima drugo modro kartico. No, excuse me, c'était pour le catch the eye, pardon. Yeah. Okay. Mr. Schwab, the... Gospa je imela kartico za catch the eye. Gospod Schwab, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Vprašanje gospe Ford je seveda v tem smislu, kot si sam predstavljam zadeve. Kot vi sem mnenja, da je v velikem interesu, da bolj segmentiramo pojem malih in srednjih podjetij. Se nima smisla, če govorimo o spodbujanju MSP-jev, hkrati pa s tem mislimo na več kot 90 odstotkov vseh podjetij. To ne gre. Tudi menim, da imajo MSP-je različne interese, čisto majhna podjetja kakšni kioski ali kaj podobnega, so zainteresirani za nebirokratsko zakonodajo. Imamo pa seveda srednje velika podjetja v mojem volilnem okraju, naprimer, ki so tako veliki, da imajo pri financiranju posebne interese. In tukaj moramo skupaj najti uh, ustrezne rešitve za MSP-je. Hvala lepa. Gospe in gospodje, začeli bomo s postopkom, ker že imam preveč ljudi na seznamu. dal vam bom besedo, vendar bom zelo strikten pri času. Gospod Keli je prvi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gre za zelo pomembno razpravo zelo pomembno, da o tem danes razpravljamo. MSP-ji so najpomembnejša skupina, ki vzpostavlja delovna mesta tukaj v Evropi in nam omogoča, da se izlečemo iz krize. Kar pa zadeva definicijo MSP-jev, jo moramo najti na novo. Kot je gospod Švab rekel, ta definicija zajema praktično vsa podjetja v Evropi in to ne more biti neka posebna definicija. Strinjam se z Vigi Ford, da se moramo sredotočiti predvsem na mala, srednja podjetja in na mikropodjetja in da določimo za ta podjetja posebne pogoje, se, se razlikuje od druga, sploh kar zadeva zmanjšanje birokracije. Pomembno je to tudi iz kulturnem in socialnem smislu. Podjetja se nanašajo v oziroma se nahajajo v mestih in skrbijo za življenje mest. Brez njih bodo mesta izumrla. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Jakonsari je naslednja. arvoisa puhemies kyllä ydinkysymys on päästä irti tästä. Evropi. Gospod Han, lahko bi se zgodilo tudi drugače. Vsa ta mala in srednja podjetja, če bodo vsa odpustila svoje ljudi, bomo imeli dodatnih je 200 milijonov brezposelnih. Države članice zdaj varčuje in poskušajo konsolidirati proračune in s tem se povečuje DDV, kar seveda spet vpliva na situacijo MSP-jev, se se s tem zvišujejo cene. Plače in pokojine pa grejo na vzdol in s tem se zmanjšuje tudi popraševanje. Popraševanje po storitvah MSP-jev se s tem tudi zmanjšuje. Zato bi morala komisija razmisliti, kako eh, pomagati se izvleči iz eh, krize. Države članice morajo tudi prispevati k temu. Vse ostalo je drugo razrednega pomena. Hvala lepa, gospod Kelam. Hvala lepa, gospod komisar, gospod minister. Tri točke. Mogoče ti moramo lažji dostop eh, do sredstev financiranja treba je spremeniti pravila sofinansiranja, poenostavitev postopkov, to so ključne točke, ki se jih moramo lotiti drugič. Mi smo veliko govorili o pomanjkanju informacij, o možnostih financiranja. Sploh kar zadeva dodatno financiranje, naprimer iz Evropskega socialnega sklada ali Evropske investicijske banke. In tretjič, moje vprašanje za komisijo. Vključitev MSP-jev, njihove priložnosti in financiranje pri izvajanju makrostrategij evropskih regij. Naprimer, za Balsko območje. Tukaj ne poznam nobenega projekta z odeležbo MSP-jev, ki pa imajo veliko vlogo pri čezmenem sodelovanju. Je komisija pripravljena spodbujati države članice za, pri, za pripravo nacionalnih eh, programov za podporo MSP-jem. Hvala lepa. Gospod Winburn je naslednjo. Hvala lepa, gospod predsednik. Smo na najrevnejši regiji, smo zelo odvisni od MSP-jih, eh, vendar čeprav dobivamo sredstva iz strukturnih skladov, se BDP ni bistveno povečal, zato moramo uporabljati strukturne sklade na drugačen način, da bi spodbojali gospodarsko produktivnost, kot je komisar povedal v uvodu, bi lahko vsak MSP lahko zaposlil enega zaposlenega in s tem bi imeli veliko gospodarsko rast. Zato moramo zagotoviti, da bodo regije še posebej pripravljene eh, financirati z dostopom do strukturnih skladov, ne samo za Jeremijem in Jessico. Mala in srednja podjetja morajo imeti dostop do financiranja za zaposlovanje in gospodarsko rast. Pomoč MSP-jem ne sme biti obravnavan kot subvencije in ne sme biti razlog, da regionalni upravljalci ne bodo financirani MSP-jev. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospod Karins. Paldies priekšsēdētāji. Eiropai. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Evropa potrebuje rast. Za zagotovanje gospodarske rasti potrebujemo investicije. Z investicijami bomo dobili nova delovna mesta. V Evropah imamo omejene finančne instrumente, ki so namenjeni malim in srednjim podjetjem, ki so smiselna za ustvarjanje novih delovnih mest. Čem je problem? Definicija malih in srednjih podjetij je tako široka, da vključuje praktično vsa evropska podjetja, 99 odstotkov in čez. Kar pomeni, da tista podjetja, ki so resnično majhna, ki se resnično srečujejo z velikimi težavami pri dostopu do sredstev, nimajo priložnosti, ki jih potrebujejo. Zato predlagam, da spremenimo definicijo malih in srednjih podjetij, tako da bomo vključili samo mala podjetja, ki resnično potrebujejo največjo podporo. Hvala lepa. Gospod Tojren ima besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. Poznate gospoda Hanselmana? Če ne, potem bi ga morali spoznati. Gospod Hanselman je pred 20 leti z tremi kolegi iz Univerze, pa, pa, univerze Paderborna ustvaril podjetje, danes ima tisoč zaposlenic za ustanovitev je dobil ustanovitveni kredit iz države Severnoporenje Vestfalija, kar pomeni, da lahko pomagamo manjim srednjim podjetjem z takšnimi spodbudnimi krediti, lahko pomagamo. Potrebujemo ofenzivo ustvarjanja novih podjetij, malih in srednjih podjetij. Zato je treba poenostaviti pomoč postaviti prage nižje. Inovativni moramo biti in neporabljena sredstva iz strukturnih in kohezijskih skladov moramo prerasporediti. Tako da bodo v Grčiji, naprimer, mali podjetniki dobili kredite, potrebujemo pa tudi druge banke, eh, zadružne banke, deželne banke, ki delujejo na periferiji. Za obrobne države je to rešitev, pa tudi za visoko inovativna podjetja v bogatejših regijah. To bo politika, ki bo krepila tudi eh, tiste, ki so že močni. To je treba zdaj storiti. Hvala lepa. Gospa Galbelč. Köszönöm szépen, elnök úr! A kis és közepes méretű vállalkozások finanszírozása. Hvala, gospod predsednik, mala in srednja podjetja, so v težki situaciji, saj težko dostopajo do finančnih sredstev. To je ena od uh, najtežjih situacij, s katerimi se sooča Evropa v današnjem času. Bolje bi morali mobilizirati sredstva strukturnih skladov in spodbuditi aktualne pr projekte ter olajšati dostop do posojil. Hitro moramo delovati. Takoj moramo najti odgovore na vprašanje. Vprašanje pa je, ali bo to zadoščalo. Mislim, da ne. Pripričana sem, da je trenutna klasifikacija oziroma definicija MSP-jev nezadostna za to, da bi jim omogočili dostop do kreditov. Gospod komisar, mogoče bi morali razmisliti o tem, ali ne bi spremenili prakso MSP-jev. Predfinanciranje je bilo po moje bolje. Tako bi imeli boljši dostop do trga in tako bi lahko ustvarili več delovnih mest. In tako bi se lahko resničila tudi vaša teza. Saj bi lahko ta mala in srednja podjetja zaposlovala 25 milijonov brezposelnih. Dakujem. Važeni pan predsedajci, važeni pan komis. Eh, hvala lepa, podpiramo vse aktivnosti, ki spodbujajo delovanje malih in srednjih podjetij, tako da vse skupaj podpiram. Ugotavljam pa, da veliko govorimo, vse skupaj pa se izgublja v birokratskih postopkih. Mnoga podjetja, vodijo ljudje z nižjo izobrazbo, zato potrebujemo enostavnejše ureditve za ustanavljanje, računovodstvo, obdavčevanje in tako naprej. Če nam ne bo uspelo ustvariti neko, nek enostavnejši sistem in ga ustrezno predstaviti tudi našim vladam, potem se bodo uradniki preprosto ukvarjali z tem, da bodo šikaninela podjetja. vsako malo podjetje bo eh, moralo prenašati to težo birokracije. Birokracija je po mojem mnenju največja ovira. Hvala lepa. Gospa Anželili ima besedo. Grazie, presidente. 23... Hvala, predsedujoči. 23 milijonov malih in srednjih podjetij v Evropi daje delo 120 milijonom oseb in predstavlja več kot 90 odstotkov produktivnega sistema, v Italiji celo do 98 odstotkov. Pogosto so to podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, tudi o mikropodjetjih govorimo in zato se ne moremo strinjati s tistimi, ki ustvarjajo dodaten pritisk eh, za povečanje pragov eh, za opredelitev MSP-je, vsaj bi to še dodatno otežilo njihov dostop do evropskih skladov. Potrebno pa je ravno nasprotno zagotoviti lažji dostop do strukturnih skladov za MSP-je, še zlasti v tem kriznem trenutku, ko je dostop do posojil ravno tako otežen. Postopki so zapleteni, preveč zbirokratizirani in odvračajo morebitne upravičence od teh postopkov. Celo v Nemčija, ki je zelo učinkovita pri uporabi strukturnih skladov, je v zamudi eh, pri dostopu do teh sredstev. MSP-ji niso podjetja, drugorazredna podjetja, ravno nasprotno. Hvala lepa. Gospa Andres Barreja. Hvala, gospod predsedujoči. O tej temi je pomembno razpravljati sedaj pred Evropskim svetom in sedaj, ko imamo tako veliko krizo. 23 milijonov malih in srednjih podjetij nas gleda in posluša, so hrbtenica našega gospodarstva. In dosežen je bil dogovor, da bo še pred junijem na voljo več sredstev in manj birokratskega premjena. In sedaj sprašujem svet, kaj je bilo dejansko storjenega za posodobitev strukturnih skladov, za izboljšanje dostopa MSP-jev, kateri ukrepi so bili dejansko eh, izvedeni, ali obstaja kakšen konkreten ukrep za zajezitev brezposobnosti med mladimi. Vse to je zelo pomembno sedaj v krizi, ki jo doživljamo. Hvala lepa. Gospa Mazej Kukovič, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Danes je najpomembnejša hitrost, hitrost za podjetja ki se borijo za preživetje in za razvoj na drugi strani pa malo počasnejša hitrost ki eh, se kaže iz strani institucij in eh, seveda eh, mala in srednja podjetja so odvisna od časa in od poenostavitve zraven pa če želimo motivirati več mladih za podjetništvo jih moramo opogumiti in moramo več več znanja oziroma več eh, teh priložnosti dajati tudi v samem izobraževalnem sistemu. šestdeset mladih po anketah še v moji državi sloveniji niso imeli priložnosti za izobraževanje

Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, spoštovani kolegi, MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva, vendar pa sta gospodarska in finančna kriza povzročili dramatičen učinek na možnosti za razvoj in za dostop do financiranja za MSP-je. Glavni skladi so sedaj Inštrumenti Evropske unije za ustvarjanje delovnih mest in za ohranjanje MSP-jev je nujno, da se v prihodnjem programskem obdobju ohranijo proračunske postavke za dostop do skladov za to kategorijo in drugič. Potrebno je vključiti tudi zavode, ki delujejo na nacionalni in regionalni ravni, zato da se bo kohezijska politika uresničevala na bolj učinkovit način za podporo MSP-jev in tudi ob upoštevanju specifičnosti posameznih teritorijev. Sedaj pa ima besedo gospa Flašikova Benova, izvolite. Komisar, učite potem še kam čatu. Hvala lepa, gospod predsednik, sedaj gospod komisar. Mislim, da se lahko zjedinimo glede tega, da vsi menimo, da so mala in srednja podjetja hrbtenica gospodarstva. Sedla v azijskih krajinah, a to najmanj z dôvodu. Veliko podjetij ima sedež v Aziji, sploh, ker želijo zmanjševati stroške, kar politično gledano ni dobro. Upam, da bomo imeli priložnost se o tem še pogovarjati z gospodom komisarjem. Kriza je prizadela mnoga podjetja ki se želijo rešiti, podjetja se želijo rešiti, so bolj uspešna kot mnoga velika podjetja, se se lahko hitreje prilagajajo. Vendar imajo težji dostop do finančnih sredstev, finančne pomoči. Tega se vsi zavedamo. Kar je treba spremeniti, sploh, če upoštevamo velik pomen malih in srednjih eh, podjetij. Zato se moramo sredotočiti na črpanje strukturnih skladov. Zmanjšati moramo birokratsko breme in omogočiti dostop do kreditov. Zahvaljujem se, čas mi je naj namreč potekel. Hvala lepa in zadnja je gospa Sanchez. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, dragi kolegi. Sedaj se poudarja pomen, da se ponovno postavi neka dolgoročna strategija za naše gospodarstvo. MSP-ji potrebujejo boljši dostop do javnih sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest in zato je povedati, da 23 milijonov MSP-jev v Evropi predstavlja hrbtenico gospodarskega razvoja našega ozemlja. Imajo pa strukturne težave, dostop do financiranja je otežen in težko delujejo. Že od januarja govorimo o tem, da jih je treba podpirati, saj se z MSP laže, bi laže borili proti brezposobnosti mladih. Vendar pa je dostop do finančnih inštrumentov prezapleten. Um, V tem obdobju se govori o 27 milijardih evrov, ki naj bi bili eh, na voljo za MSP-je vendar eh, pa bo treba upoštevati tudi razlike med njimi in tudi eh, bolje upoštevati njihove potrebe v naših politikah. Hvala. Hvala vsem, ki so spregovorili v razpravi. Sedaj pa ima besedo spet komisar Han. Hvala, gospod predsedujoči. Drage poslanke in poslanci, najlepša hvala za to razpravo. Sedaj imam samo še dve minuti in pol časa in ne morem odgovoriti na vsa postavljena vprašanja. Odgovore boste prijeli tudi v pisni obliki. Želim povziti samo najpomembnejše točke. Prvič, eh, no, v tekočem obdobju potekajo prestrukturiranja, vendar je odvisno tudi od držav članic, da podajo ustrezne predloge. Komisija bo vse, vse predloge obravnavala proaktivno. Vse predloge, katerih cilje eh, spodbujanje MSP-jev in predvsem boj proti brezposelnosti, še posebej brezposelnosti mladih. Prosim vas, da zagotovite tudi podporo držav članic za to in tudi vaših volilnih okrožij. Nekateri so govorili o podporah za MSP-je v prihodnosti. Za prihodno finančno obdobje smo pripravili precizne predloge, za minimaln, zagotovitev minimalnih sredstev za MSP-je. 80 odstotkov pri najbolj razvitih regijah in 50 odstotkov pri manj eh, razvitih regijah. Spremljam razpravo v svetu in tudi tu v hiši, eh, kjer eh, se kritizirajo te meje. Če ste res mnenja, da naj investiramo v MSP-je, v inovativnost in konkurenčnost, potem vas pozivam, da sodelujete pri zagotovitvi minimalnih alokacij v proračunu. Na vsak način bo potrebno najti prikrojene rešitve za posamezne regije, tudi ob uporabi najboljših finančnih instrumentov. Eh, med katerimi naj, in finančnih inštitutov, med katerimi naj bo tudi konkurenca. In jaz se ne strinjam s tem, da uh, izvrševanje skladov, eh, oziroma tudi strinjam se z vami, da ti postopki trajajo predolgo, dokler uh, prosilci ne pridejo do denarja in zato je to treba izboljšati v prihodnosti. Uh, um, eden od ukrepov bi lahko bil, in to ste nekateri omenili, če bi tisti del uh, finančnega okvira, torej prvo poglavje, ki je posvečeno trajnostni rasti in kjer je predvidenih 500 milijard evrov, če bi tu še pred poletjem lahko z jasno izjavo pojasnili, da bo ta denar v naslednjem finančnem obdobju res na razpolago, kajti s tem bi dali jasno sporočilo državljankom in državljankam in državljanom, pa tudi trgom, da obstajajo zanesljivi načrti in to olajšuje tudi investicije in s tem bi ustvarili tudi ustrezen zagon in rast bi s tem bila podkrepljena tudi s konkretnimi ukrepi. Hvala. Sedaj pa še gospod Vamen za svet, prosim. Gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje, gospod komisar, eh, današnja razprava je bila posvečena MSP-jem in njihovemu dostopu do finančnih sredstev in opredelitvi eh, MSP-jev. Zaradi finančne situacije želim povdariti v imenu predsedstva naslednje. Dostop do financiranja je odločilen za zagotovitev rasti v prihodnje, kajti MSP-ji dajejo pomemben prispevek to so pogosto tudi inovativna podjetja in predsedstvo um, pripravlja notranji trg za tvegani kapital. E, Evropa zagotavlja dobro okolje za MSP-je in tudi dobre okvirne pogoje in to naj bi bilo tudi v prihodnje tako, kaj ti to omogoča rast in razvoj. Hvala za vse prispevke tudi eh, gospoda Bencna in gospe Kril. Z velikim zanimanjem sem slišal, da se želite zauzeti za večjo energetsko učinkovitost in za ustvarjanje novih delovnih mest pri MSP-jih. To so pomembne prioritete tudi danskega predsedstva. Treba zagotoviti več rasti in več delovnih mest. Obenem pa je akt o malih podjetjih 2008 eh, um, bil pomemben korak, eh, pri katerem sodelujo tudi države članice predsedstva um, se želi osredotočiti tudi po na poenostavitev pravil, predvsem pri razpisih projektov, kajti to olajšuje uh, eh, MSP-jem, da se potegujejo za ta sredstva. Potem angažma za pravi uh, digitalni notranji trg, kar je pomembno za MSP, MSP-je in za njihove možnosti rasti. In tretjič, in s tem odgovarjam v Nisloroju in drugim, pogajanja o naslednjem finančnem okviru treba se je osredotočiti na več rasti, raziskave in inovacij, pa tudi na ustrezno opremo strukturnih skladov. Um, dansko predsedstvo se trudi to uresničiti in zagotoviti tudi za naslednji finančni okvir do 2020. Hvala Evropskemu parlamentu za podporo predsedstvu sveta in uh, veselim se, da bomo skupaj parlament, komisija in svet uh, eh, zauzito delali, da bomo zagotovili, da bodo mala in srednja velika podjetja v Evropi spet lahko rastla, da bodo ustvarila delovna mesta, predvsem za milijone mladih, ki si od nas pričakujejo konkretne rezultate. Hvala, gospod predsedujoči. Thank you, Commissioner. Thank you, Council. Thank you, colleagues. Hvala kolegicam in kolegom, s tem zapiramo to razpravo. Sledi naslednja točka na dnevnem redu in sicer eh, izjava podpredsednice komisije, visoke predsednice Unije za zonanje in zadeve in varnostno politiko o situaciji v Ukrajini in zadeva Julija Timošenko. Eh, visoka predsednica.